Verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, einen schönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet. Als erster Punkt auf der Tagesordnung je skupna razprava o sporazumu med Evropsko unijo in Srbijo. In sicer gre za priporočilo Jelka Kacina glede stabilizacijsko pridružitvenega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Srbijo, Poleg tega pa bomo slišali izjavi sveta in komisije v zvezi s stabilizacijsko pridružitvenim sporazumom med Evropsko skupnostjo in Srbijo. Prvi je na vrsti Jelko Kacin kot poročevalec za 4 minute. Izvolite. Danke še, Silvana. Spoštovani gospod komisar, spoštovano belgijsko predsedstvo, spoštovane kolegice in kolegi sporazum o stabilizaciji in pridruževanju med evropsko unijo in srbijo je bil podpisan aprila dva tisoč osem prehodni trgovinski začasni sporazum pa se uspešno izvaja od februarja dva tisoč deset proces ratifikacije se je začel septembra dva tisoč osem ko je parlament srbije prvi ratificiral ta sporazum eh, sporazum prinaša politični pravni in gospodarski okvir sodelovanja evropske unije in srbije in brez začetka procesa ratifikacije ni bilo mogoče nadaljevati evropskih integracij srbije. leta dva tisoč devet poročila o srbiji ni bilo na dnevnem redu evropskega parlamenta ker je bil proces ratifikacije v državah članicah blokiran zaradi nezadostnega sodelovanja s haaškim sodiščem. do danes je enajst držav članic ratificiralo ta sporazum in zato danes pozivam preostale države da to storijo čim prej. z današnjo ratifikacijo v tem najvišjem zboru bomo poslali močno in vidno sporočilo podpore evropskim naporom srbije a to še ne zagotavlja samo po sebi zaključka procesa ratifikacije. resolucija o srbiji o kateri bomo glasovali jutri nosi prav to sporočilo podpore srbijo je potrebno podpreti na njeni dolgi in težki poti k članstvu v evropski uniji. kot država ki je bila dolgo izolirana in izven modernih tokov evropske politike in gospodarstva se srbija sooča s številnimi izzivi. v zadnjih dveh letih smo priča evropeizaciji politične scene v srbiji. srbski voditelji bodo ponudili najboljši dokaz o iskreni predanosti evropskim vrednotam in načinu življenja če bodo uspešno reševali probleme in izvedli vse reforme ki so nujne. pozitivnih dogodkov je že nekaj pripravljenost srbije na kompromis in sprejetje skupne resolucije o kosovu v generalni skupščini ozn septembra dva tisoč deset so jasno pozdravljeni z naše strani. s prvim dnem tega leta je ukinjeno obvezno služenje vojaškega roka in generacije mladih državljanov srbije so dobile dodatno možnost da se učijo študirajo in se razvijajo civilni nadzor nad oboroženimi silami pa je okrepljen. po drugi strani je napredek srbije k uniji zelo obremenjen z dejstvom da sta dva obtoženca za vojne zločine pred haaškim sodiščem še vedno na svobodi. več kot petnajst let od genocida v srebrenici tega največjega zločina na evropskih tleh po drugi svetovni vojni je ratko mladi še naprej na begu. pozdravljamo izjave voditeljev v beogradu da je zaključek sodelovanja s haagom prioriteta vlade. prav tako pa pozivamo oblasti da kot pravi glavni haaški tožilec prepričljivo zmanjšajo razkorak med izkazano politično voljo in konkretnimi rezultati. prišel je čas da srbija zapre to mučno poglavje in naredi nov korak k spravi v regiji. srbija ne more dobiti status kandidatke dokler ne dokaže da polno sodeluje s haagom kot piše v zaključkih sveta z dne petindvajset oktobra leta. dva tisoč deset najbolj prepričljiv dokaz za to bi bili aretaciji in izročitev obtoženih. nivo dosedanjega truda pri sodelovanju ne prinaša rezultatov in še ni zadosten. doseženi so pomembni premiki v regionalnih odnosih na zahodnem balkanu ki se najbolj čutijo v odnosih med srbijo in hrvaško. pozdravljamo državniško držo predsednika srbije ki je z novim pristopom dal močan zagon trajni spravi v regiji. kljub temu pa ostajajo drugi izzivi beograd mora pokazati konstruktiven odnos v bližnjem dialogu s prištino in ne glede na vprašanja statusa kosova morajo odnosi med beogradom in prištino postati partnerski da bi cela regija lažje napredovala k evropi. to velja tudi za odnos srbije do bosne in hercegovine. beograd mora podpirati reforme ki bodo bosno in hercegovino kot državo z institucijami usposobile za pogajanja o članstvu v evropski uniji.

Gospa eh, predsedujoča, v čast mi je, da sem eh, danes tukaj v parlamentu kot eh, predstavnica eh, predsedujoče države Mačarske in eh, upam. Eh, Gospe poslanci, gospodje, eh, gos, poslanke in poslanci, da Eh, lahko eh, rečem, da eh, bom nadaljevala sodelovanje z vami v petih mesecih in pol našega predsedovanja. Dovolite, da sedaj spregovorim v mađarščini svojem maternem jeziku. Gospa predsedujoča, poslanke in poslanci, glasovali boste o sporazumu eh, o stabilizaciji in pridruževanju med Evropsko unijo in eh, Srbijo. Eh, želel bi se zahvaliti gospodu Kacin, poročevalcu, ki je pripravil resnično odlično poročilo in hkrati pozdravljam tudi predlog resolucije o napredku Srbije kot druge države v tem območju. Je perspektiva evropskega članstva dobra za Srbijo. Srbija je naredila precej napredka v zadnjem obdobju v kontekstu stabilizacijskega in pridružitvenega sporazuma, je prišlo do napredka na poti v približevanju Evropske unije. In sporazum eh, krepi močne vezi med Evropsko unijo in Srbijo in hkrati postavlja eh, ta odnos tudi v pogodbeni odnos. Ustvarja eh, prosto območje trgovine in krepi gospodarske odnose, kajti ti odnosi bodo koristili Srbiji tako kot Evropski uniji. Ta sporazum eh, prav tako spodbuja ukrepe s strani Srbije, da bi razvili polno delujoče tržno gospodarstvo. Ta sporazum eh, prav tako postavlja temelje za Eh, bodoče okrepljeno sodelovanje med Evropsko unijo in Srbijo na vrsti področji, kot je organizirani kriminal ali nezakonito trg čezmejno trgovanje ali pa, naprimer, ko gre za okoljske probleme. Svet je začel eh, s procesom eh, ratifikacije 14. julija 2010, Številne države so že ratificirale ta sporazum, vključno z Mačarsko. Upamo, da bo do kmalu sledile še druge in sicer v bližnji prihodnosti. In svet bi pozdravil, če bi ta sporazum lahko stopil v veljavo ob koncu leta 2011 in sicer najkasneje do takrat. Srbija vstopa v ambiciozno sodelovanje oziroma odnos z Evropsko unijo v času, eh, ko se je ta proces eh, ratifikacije eh, je vse bolj razmahnjen. In tu je tudi odbor za zunanje zadeve, ki so se tudi v glavnem vsi izjasnili za ta sporazum. Srbija je prav tako vstopila v ta eh, proces pridruževanja ob koncu eh, lanskega leta, s tem okrepila svoje stremljenje k Evropske uniji. Svet pa bo izdal svoje mnenje eh, v drugi polovici leta 2011. Vsi vemo, da bo eh, pridružitveni eh, sporazum koristil v Srbiji, vendarle pa so potrebni še dodatni ukrepi zlasti eh, na področju vladavine prava, potem krepitve pravosodnega sistema, sodelovanje, med drugim tudi sodelovanje s Haškim sodiščem za bivšo Jugoslavijo. Kot je eh, to eh, povedal gospod Kacin v svojem poročilu, bo eh, ta pridružitveni proces upošteval ta razvoj in želela bi ob tej priložnosti poudariti zgodovinske ukrepe, ki jih je sprejela Srbija v smeri sodelovanja s svojimi sosedami, vključno eh, s pogovori z Evropsko unijo junija 2000, eh, ki je pripeljala do eh, resolucije Združenih narodov, ki je potem odprla pot eh, za resolucijo v zvezi s Kosovim in potem tudi ukrepi, ki jih je sprojela gospa Eštonova. Razvijanje tega dialogom, dialoga med Srbijo in Evropsko unijo bo omogočilo obema stranema, da se lahko še bolj Eh, približata tem ciljem. Potrebno je ukrepiti kredibilnost širitvenega procesa in na voljo imamo vse, vsa potrebna sredstva, da to lahko storimo. Potrebno je dokončati tudi uh, Eh, pogajanja s Hrvaško. Tudi to bo potem pomenilo pozitivno sporočilo za Srbijo in še druge balkanske države. Gospe in gospodje, 2000, leto 2011 bo zelo pomembno za Srbijo s svojimi izzivi in priložnostmi. Pozdravljam eh, ta sporazum in priložnost, eh, ki ga sporazum predstavlja. To nam bo omogočati, da zgradimo skupno prihodnost v skupni Evropi. Hvala. Herzlichen ja, Dank. Für Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu komisije komisar Füle. Izvolite. Thank you very much, uh, madam president. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanke in poslanci. V veliko čast mi je, da eh, lahko spregovorim eh, parlamentu eh, pred tem glasovanjem eh, o stabilizacijskem pridružitvenem sporazumu s Srbijo. Eh, izražam tudi hvaležnost eh, poročevalcu za Srbijo, gospodu Jelku Kacinu in se mu zahvaljujem za njegovo poročilo o integracijskem procesu v Srbiji. Stabilizacijski pridružitveni sporazum je velik korak naprej za Srbijo na njeni poti eh, k Evropski uniji. Temeljni cilj tega sporazuma je tlakovati pot k nadaljnjemu nadaljnemu povezovanju z Evropsko unijo, povezovanju z Evropsko unijo eh, vse do Eh, končnega članstva. In to je eh, pomembna spodbuda Srbiji, ko je ukrepila svoje prizadevanja za eh, spodbujanje sprave v regiji. Stabilizacijski in pridružitveni sporazum, ki pomenita celovit okvir, tu je tako svet kot odbor za ta sporazum, ki so ki sta ponovno odprla dialog, eh, ga spodbudila in sicer na večini eh, področji evropskih zadev. Hkrati pa ustanavlja tudi posebno skupino, eh, to je poseben povezovalni odbor eh, za sodelovanje med parlamentom in Srbijo. Potem vzpostavitev prostotrgovinskega območja eh, v postopnem približevanju in vstopanju Srbije na trg in to je nekaj, kar koristi tako Evropski uniji kot Srbiji. In In eh, kot v 90-ih letih bo sedaj ta sporazum tudi spor, eh, spodbudil zlasti neposredne naložbe in to bo glavni prispevek k rasti srpskega gospodarstva in jo omogočil, da, eh, lahko, da se lahko usmeri k delujočemu gospodarskemu okviru. Prav tako je to povezovanje zelo pomembno. Srbski trg se je sedaj odprl za eh, evropske. Za, eh, e, za eh, e, evropske gospodarstvenike. Potem eh, je tu vprašanje izredno občutljivih eh, kmetijskih proizvodov in s tem, ko se Srbija povezuje in vstopa na ta trg, pa se na ta način stabilizirajo tudi pogoji na trgu. Tu so pravila, ki se nanašajo na državne pomoči in pa eh, vprašanja, kot so zaščita intelektualne eh, lastnine. Eh, tudi tu se Srbija vse bolj približuje evropskim standardom. Tu je tudi področje eh, trga javnih naročil, ki je postaja vse bolj odprto. To, ta krepitev odnosov pomeni še druge prednosti za Evropsko unijo, zlasti spričo tega, da bo olajšalo sodelovanje na področju pravosodja, svoboščin, varnosti, okolja, prometa, carine, če ne naštejem, eh, če naštejem samo nekatera izmed teh področji. Eh, tako lahko postane tudi evropska politika, ki se nanaša na ta del Evrope, bolj kredibilne. Želim povdariti še to, da je Srbija predvidela eh, z vidika uveljavljanja prehodnega sporazuma, eh, ki je vstopil v veljavo februar 2010, za katerega pa se je Srbija odločila že takoj po podpisu aprila leta 2008. Groninga začela izvajati. S tem je izkazala svojo zavezanost evropskemu povezovanju z Evropsko unijo in je dosedaj pravzaprav tudi dosegla dobre rezultate. Svet je 14. junija 2010 eh, sklenil, da eh, sproži ratifikacijski proces, so je od takrat devet držav ratificiralo, eh, še dve dodatni državi pa sta tudi že zagotovili podporo parlamentu parlamenta kar bo pomenilo še dodatno spodbudo temu procesu, zahvaljujoč eh, vse splošni podpori v vseh eh, političnih skupinah, kar lahko spodbudi ratifikacijo drugih držav in upamo, da bo do tega tudi prišlo. Spoštovane poslanke in poslanci, dovolite sedaj, da se še osredotočim na ta osnutek resolucije, ki se nanaša na ratifikacijski proces s Srbijo, pripravo tudi današnje politične razprave, za kar sem hvaležen poročevalcu Jelku Kacinu. V tej eh, eh, resoluciji gre za pozitivno sporočilo Srbijo, gle, Srbiji glede njenih eh, njenih odnosov z Evropsko unijo, eh, kakor tudi glede eh, njenega pridruževanja in eh, postopnega vključevanja v Evropsko unijo. Tu je potem tudi mnenje o prošnji Srbije. Bil sem v Beogradu lanskega septembra in Eh, posredoval eh, podrobni vprašalnik eh, ministerskemu predsedniku. Srbske oblasti sedaj ustrajno delajo na tem odgovoru, na odzivu na ta vprašalnik, ki ga pričakujemo do konca tega, tega meseca. In potem tudi vprašanje akcijskega načrta, ki je naslednja faza poročila, Odgovori na vprašalnik bodo potem podrobno analizirani v naslednjih mesecih, zato da bi potem lahko prišli do celovite ocene in na ta način eh, potem lahko prišli do ocene eh, kasneje Eh, kasneje tega leta. In kot je, koleg, koleg, eh, eh, kot je mađarska kolegica povedana, gre za pomembno leto na tem področju. To bo leto izzivov kot tudi priložnosti. In dobro poznamo, kakšni so cilji na Srbiji, pa je, da sedaj hodi po tej poti. Eh, da sledi eh, potrebnim kriterijem in se vključi v ta proces z Evropsko unijo. Prepričan sem, da bo z našo skupno podporo eh, Srbija še naprej prav izbirala in napredovala v smeri vključevanja. To je pozitivni signal za celotno regijo v obdobju, ko moramo ponovno Eh, pravzaprav izkazati eh, in povdariti eh, evropsko perspektivo, ki je zelo pomembno tudi za, ta, za področje Zahodnega Balkana. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa k govorcem imenu političnih skupin. Najprej v imenu Evropske ljudske stranke, gospod Šeflin, za dve minuti izvolite. Thank you, President, Minister, Commissioner, the report on serbia in my views Hvala lepa. Gospa predsedujoča, poročilo je po mojem mnenju odlično in čestitke poročevalcu gospodu Jelko Kacinu. Srbija, tako se mi zdi, se je končno odločila, da zares želi evropsko prihodnost. Večina političnih voditeljev verjame, da je to najboljša prihodnost za Srbijo. Na to odločnost pa moramo gledati tudi z stališča pretresov v zadnjih dveh desetletjih. Prišlo je do propada komunizma, do propada Jugoslavije, sledilo je eh, vodstvo Miloševiča, bombardiranje eh, leta 1999, eh, potem je prišlo do nasilja, beguncev in tako naprej. Odločitev za Evropo je torej pomembna odločitev in pomembno znamenje, da e, Srbija želi biti stabilen element v regiji. Ostajajo pa še problemi in sicer izročitev Radka Mladiča in pa um, sprejetje neodvisnosti Kosova. Mladič uh, e, ima določene ljudi, ki ga ščitijo. Poleg tega pa je izguba eh, ozemlja za ljudstvo seveda boleča. Potrebno pa je tudi izboljšati javno upravo, pravosodje, potrebno je izboljšati eh, trg in pa odpreti arhive. Vendar pa so pogoji za srpsko pot v Evropo razmeroma dobri. Družba in elita se zavedata nalog, ki Srbijo čakata na poti v Evropsko unijo in če bo vse šlo dobro, bo Srbija sprejela mnenje eh, letos jeseni, temu pa bodo sledili naslednji koraki. To pa so predpogoji za trdno demokratično Srbijo. Najlepša hvala. Preden nadaljujemo z seznamom govorcev, bi rada pozdravila gosta, ki spremlja našo razpravo in sicer pod